gospod predsednik spoštovane kolegice in kolegi. lahko sedete. Danes smo pozvani, da izrazimo svoje mnenje tudi o trgovinskem gospodarskem sporazumu med Evropsko unijo in Kanado. Postopek sam po sebi je bil zelo dolg, poln ovir. Zdi se mi, da je bilo ravno kar izraženo stališče proti. No, parlament je steklena hiša, pravila je treba spoštovati, vsi jih morate spoštovati. Veliko se vas je danes izrazilo proti temu sporazumu, številni državljani so tudi protestirali izven parlamenta, izražali so svoje zamisli. Pomembno je, da spoštujemo pravila vedno in da tudi spoštujemo mnenja drugih. Parlament mora biti protagonist, glavni igralec, moja naloga pa je, da poskrbim za to, da bodo odločitve, ki jih sprejme parlament, takšne, da bo Evropski parlament bil v središču političnega dogajanja državljani, ki jih mi vsi tu zastopamo, morajo vedeti, da njihovi predstavniki branijo njihove interese. Tako kot običajno, sam ne bom glasoval, ne zato, ker ne bi imel svojega mnenja o teh vprašanjih, temveč zato, ker po moji presoji stališče predsednika parlamenta lahko opredeli zgolj parlament. gospod predsednik po tako spornem glasovanju se mi zdi da bi bilo lepo če bi prebili led imamo dobro novico šestega februarja je kraljica proslavila safirni jubilej 65 let um, je že kraljica, mislim, da se mi boste želeli pridružiti v čestitkah, še zlasti kolegi iz Commonwealtha, torej uh, prijatelji iz Malte in Cipra. Bene. Prav, hvala. Gospa Valenciano. No, Zgolj eno vprašanje, predsednik, zato ker nisem razumela vprašanje bi imela. Usted no va a votar. Vi ne boste danes glasovali ali nikoli ne boste glasovali? Nikoli nisem glasoval, ko sem bil podpredsednik in nikoli ne bom glasoval, ko bom predsedoval glasovanju. No, vse zadnje je glasovanje moja osebna izbira, ampak če sem na funkciji predsednika parlamenta, je parlament tisti, ki opredeljuje moja stališča kot predsednika. Skupina ELS je zaprosila za imenovanje v delegaciji. V zapisniku te seje boste našli vse informacije, če ne bo nobenih pripomp, bo to imenovanje potrjeno. Gre pa za delegacijo EU AKP, kolega Rožel bo nadomestil kolego Rausa.